moramo videti, ali želimo dovoliti to Putinovo politiko v Evropi in eh, vzpostavitev takih inštitucij. Dank, Hvala lepa, kolegica Ojuland. Današnje zasedanje je končano. Nadaljujemo jutri, v sredo 18. aprila od 9. Eh, do 14. ure in potem od 15 do 21. ure. Tako je zasedanje končano, zapisnik pa objavljen. Vsem želim lahko noč.